Ne, jutri se ponovno vidimo. Jutri bomo glasovali ob 12.30. Vidimo pa se zjutraj. Zagotovo že veste, ampak moram še enkrat povedati. Um, jutri od 9 eh, do um, pol 3 bomo imeli srečanje, potem še od 3 do zvečer. In dnevni red je bil objavljen oziroma je dostopen na spletni strani Evropskega parlamenta.